pisna obrazložitev 50 skozi 2011 glede določitve, eh, da je mogoče živali za zakol prevažati le 8 ur. Gospod Cenoni in drugi so jo predložili in dobila je, ta deklaracija je dobila večino podpornikov v skladu z 23. oziroma 123. členom. Bo to poslano zadevnim naslovnikom in vključeno tudi v zapisnik. Besedo ima gospod Šlitar. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Dan Jürgensen, gospod Pok, Ester Delange in Andreja Zanoni smo delali na tem, Hvala lepa mm, vsem, ki ste to podpisali. Komisija je parlamentu rekla 8 ur. Mi smo skrajšali čas. Parlamentu je uspelo. Dobili smo en milijon podpisov za pobudo Dana Jorgensena in mene. Milijon državljanov, več kot polovica parlamenta in več ministrov. Komisija, politični pritisk je sedaj na vas. Prosim vas poskrbite za to zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. To... Besedo pa ima sedaj gospod Jürgensen. Hvala lepa, gospod predsednik. V tej dvorani sta stala dva komisarja in obljubljala zakonodajo na tem področju. Obljubili so nam jo dvakrat, pa je nismo videli. Sedaj pa več kot milijon državljanov prosi novo zakonodajo. Več kot polovica poslancev zahteva novo zakonodajo, tako da mislim, da komisija ne more več odlašati. Pisna deklaracija številka 50 skozi 2011, ki so jo predložili Binev, Atart Montalo, Deva, Mario Mauro, Hanu in Takula v zvezi s programom Šah